AIDS-a in želel bi prositi Evropski parlament, da naj pokaže nekaj sočute in prispeva k končanju stigmatizacije tistih, ki trpijo zaradi te bolezni. Hvala. Tudi to ni bilo postopkovno vprašanje, ampak dobro upravičena izjava. Poročilo Grapini. Carinski zakonik unije, kar zadeva blago, ki začasno zapusti carinsko območje unije po morju ali zraku. Gospa Grapini je želila besedo kot prečevalka. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik.